potekalo jutri opoldne. Naslednja točka na dnevnem redu pa zadeva poročilo gospe Antije McIntyre. Gre za hortikulturni sektor. Besedo dajem poročevalki za 4 minute. McIntyre. Thank you very much, Mr. President. Um... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo vesela sem, da smem danes predstaviti to poročilo in resnično upam, da bo deležno široke podpore ob glasovanju. Hortikultura je zelo pomembna tema v Evropi. Gre za sektor, ki lahko zelo pomembno prispeva tako evropskemu gospodarstvu in tudi k temu, da bi nahranili svetovno prebivalstvo zdaj, ko nas zelo skrbi oskr, eh, varna oskrba s prehrano. torej ta sektor hortikulture lahko pri tem bistveno prispeva. to poročilo poudarja kako pomembno je podpirati ta sektor tako da bo lahko bolje konkuriral na globalnem trgu prek inovacij prek raziskav in razvoja prek energetske učinkovitosti a, a, prilagajanju podnebnim spremembam. vse to so točke ki so vključene v poročilo. Varna oskrba s hrano je zelo pomembna tema za vse nas. Čez 20 let bomo potrebovali 40 odstotkov več hrane, kot jo trenutno proizvedemo. Trenutno hortikultura proizvede 18 odstotkov evropskega kmetijstva. Porabi pa za to zgolj 3 odstotke vseh zemljišč, tako da obstaja veliko možnosti, da to področje razširimo. Prav tako pa moramo biti sposobni izvažati in moje poročilo podarja, kako pomembno je, da lajšamo dostop naših proizvajalcev do trgov na, tretjem, eh, na tretjih eh, tržiščih. 1,9 milijard evrov letno izvozimo zgolj ornamentalnega torej okrasnega cvetja. še druge teme bi si zaslužile našo pozornost vendar pa ne bom imela dovolj časa da bi vse omenila. to poročilo poudarja organizacije proizvajalcev in poziva komisijo naj pregleda eh, shemo in režim ki velja za sadje in zelenjavo potrebujemo tudi nove metode za delo in tudi prilagoditi moramo eh, shemo tržnim situacijam v posameznih državah članicah. V Združenem kraljestvu vidimo, da se te organizacije nekoliko raz, um, niso tako se uveljavile zaradi tega, ker niso skladne z metodo dela komisije. Torej, moramo poskrbeti, da bodo bolj koristne za pridelovalce in za njihove organizacije. Nadaljni vidik so je integrirano ravnanje škodljivci, torej IPM. To je nekaj, kjer resnično obstajajo velike možnosti za prihodni razvoj. Če želimo konkurirati na svetovnem trgu, moramo sprejeti nove metodologije in nove tehnike. Ne smemo si privoščiti, da bi zakopali glave v pesek in rekli, da eh, se želimo vrniti zgolj k ekološkemu, zelenemu kmetovanju, ki ni v stiku z ničemer stvari, kot so integrirano ravnanje škodljivci, lahko eh, izboljšajo naše načine dela. Trenutno pa tukaj ne moremo se odpovedati vsem fitofarmacevskih sredstvom in neonikotinoidom. Vse naše odločitve pa morajo temeljiti na znanstvenih eh, dokazih, ne smejo pa temeljiti zgolj na tveganjih. Resnično bi se zahvalila tudi organizacijam kot so eh, Univerza Harper Adams na, uh, v moji regiji Zahodnega Midlandsa, ki so zelo aktivne na tem področju. In ko vidimo, kakšna je brezposelnost med mladimi v vsej Evropi, lahko resnično nudimo plodne karijere na področju hortikulture. Potrebujemo botaniste, uh, hortikulturne inženirje in tako naprej. Vsi ti poklici so zelo spodbudni in eh, eh, obetajo in prinašajo velike možnosti našim mladim, zato jih moramo k njim spodbujati. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam, gospa McIntyre. Naslednji pa bodo govorci v postopku proste razprave.